colleagues, um, good, very good morning to everyone. We're going to make a start. Uh, Kolegice in kolegi, lep pozdrav vsem. Danes bomo tudi začeli kar pravočasno. Prav veliko vas oziroma nas ni, ampak vseeno hvala tistim, ki ste prišli pravočasno danes. Torej, prva točka je predstavitev strani gospoda Wolfganga Goetza, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in osvojenosti z drogami. Predstavil nam bo dve poročili, poročilo o drogah 2014 in pa splošno poročilo o dejavnostih za leto 2013. Sicer nas je malo v dvorani, ampak je današnja seja na voljo tudi na spletu v neposrednjem prenosu, tako da v nas bo kar nekaj tudi gledalo. Gre za pomemben del našega dela, kar nekaj naših članov se specializira za to področje. Eh, gre za izredno pomembno področje, za katero so se številni naši člani specializirali tekom preteklih let. Eh, to je še posebej aktualno leto, saj je odbor Libe eh, odgovoren za dva ključna predloga glede politike boja proti drogam in najprej nova odločba o psihoaktivnih snoveh in pa potem je tu tudi definicija direktive o drogah. Gospa Beseril je poročevalka, poročevalec za prvi akt pa je tu. No, pa rečeno je bilo, da bo tudi gospa Beseril hmalo eh, z nami. Torej, še enkrat dobrodošli, gospod eh, Götz. Eh, Wolfgang, beseda je tvoja, potem pa krok vprašanj in odgovorov. Izvoli. Ja, hvala lepa, gospod Eh, predsednik, spoštovane članice in člani odbora, veliko veselje mi je, da sem lahko ponovno tu z vami, mislim, da že devetič ali desetič ali pa sem bil tu že večkrat, ne vem. Moj namen danes je, da vam predstavim nekaj povdarkov iz eh, naših novih analiz o razmerah na področju drog v Evropi. Kot verjetno veste, smo naše Evropsko poročilo o drogah objavili že konec meseca maja, veste pa bolje kot jaz, da je bilo to ravno tekom eh, volitev v novi parlament in zato vas lahko seznanim z našimi ugotovitvami šele danes tu. V osnovi lahko povem, da naša analiza kaže na splošno stabilno situacijo s pozitivnimi signali na določenih področjih, ampak tudi z novimi nevarnostmi, ki prevzročajo eh, zaskrbljenost eh, področja javnega zdravja in organov pregona. Prihaja do upada uporabe in razpoložljivosti heroina, Eh, ampak stimulansi, sintetične droge, kanabis in eh, zdravila pa postajajo vse pomembnejša na tem področju. Droge, s katerimi se danes soočamo, so v veliki meri drugačne od tistih, ki jih poznamo iz preteklosti. Eh, etablirane droge kot kanabis, naprimer, zaradi novih proizvodnih tehnik vplivajo na moč rastlinskih proizvodov in pa tudi smol, prav tako vidimo, da na področju sintetičnih drog prihaja do cele vrste novih eh, snovi, ki se pojavljajo. Še posebej zaskrbljujoče je eh, pojav novih psihoaktivnih substanc, eh, s katerimi, ki postavljajo tako močne, da se lahko z samo nekaj grami proizvede več tisoč doz. Gre za proizvode, ki se prodajajo legalno kot eh, prah iz Indije ali Kitajske, odkuder se uvaža v Evropo, potem pa se predelajo, embalirajo in prodajajo kot eh, zakonite zdravila oziroma droge ali pa kot raziskovalni proizvodi. Trenutno preučujemo več kot 400 novih psihoaktivnih eh, snovi, štirikrat več kot pred štirimi leti, 81 smo jih notificirali tudi v sistem zgodnega eh, obveščanja za leto 2014 in ta trend naraščanja se je izgleda bo še nadaljeval. Do danes smo 78 eh, snovi mm, dobili preko sistema notifikacij in še 4 mesece manjka do konca letošnjega leta. Prav tako ugotavljamo, da internet igra ključno vlogo pri oblikovanju trga za te nove psihoaktivne snovi. V letu 2013 je EMCDDA identificiral 651 spletnih strani, kjer se prodajajo to vrstne snovi evropejcem. Poleg tega je nov izziv za organe pregona prodajanje eh, tudi novih in starih eh, drog preko tako imenovanih temnih mrež. Evropske institucije so pred leti izkazale velik interes za to področje, posebej Evropski parlament in države članice saj so investirali v sistem zgodnega obveščanja o tovrstnih snovih, o novih psihoaktivnih snovih. In to je model najboljše prakse, ki je prepoznan po celem svetu. Zelo pa sem zaskrbljen, saj je ta mehanizem pod vse večjim pritiskom in se lahko izkaže, da bo ogrožen, kajti zaradi razvoja dogodkov, ki sem ga opisal, eh, nima dovolj eh, razpoložljivih eh, virov in kadrov v državah članicah in tudi na EMCDDA. Samo letos so šest, smo šest snovi podvrgli poglobljeni analizi in eh, oceni tveganja strani EMCDDA in na eh, našega razširjenega znanstvenega eh, odbora, ki združuje 15 znanih univerzitetnih profesorjev iz držav članic, torej šest snovi letos, le tri pa smo v obdobju 2014 uspeli ovrednotiti. Tako da vidite, do kakšnega povečanja je prišlo. Kot veste in predsednik je to že omenil, je nov zakonodajni okvir za nove psihoktivne snovi že predmet razprave v tem odboru in Evropski parlament je že sprejel stališče o teh dveh zakonodajnih aktih. Kot v preteklosti smo s kolegi na voljo obema poročevalcema in vsem ostalim evropskim poslancem, ki se ukvarjajo s tem področjem. Kanabis je tista droga, kjer je javno mnenje najbolj razdeljeno. Tu smo priča zelo živahni javni razpravi, ki jo je nedavno eh, počgalo tudi kar nekaj sprememb eh, zakonodaje v delih ZDA, v Urugvaju, tudi druge države Latinske Amerike o tem razpravljajo. V Evropi pa je velikost trga kanabisa eh, skupaj s povečanjem domače proizvodnje privedlo do vse večjega prepoznavanja te droge kot generatorja gotovine za organiziran kriminal. Evropski trg za nedovoljene stimulanse je dokaj stabilen, kokain ostaja stimulans, eh, ki je najbolj priljubljen v južni in eh, zahodni Evropi, amfetamini pa so bolj prisotni v severnih in vzhodnih državah. Nove študije odpadnih voda na ravni mest so pokazale, da je uporaba metamfetaminov, ki je bila v Evropi dokaj nizka, razen eh, centrov na Slovaškem in Češke republiki, zdaj mm, prihajajo tudi v druge države, Nemčija, Grčija, Norveška, Združeno kraljestvo in druge. Lansko leto je Europol poročal o tem, da so v Belgiji eh, uničili dve največji proizvodni enoti za ekstazi, ki so jih kdajkoli odkrili v Evropi, prav tako veli skupno eh, opozorilo o razpoložljivosti zelo močnega ekstazija. Problem drog ni več tako viden eh, po Evropi, kot je bil pred nekaj leti in to je v veliki meri posledica investicij, ki so jih naše države članice eh, naredile v eh, zdravljenje, v odvisnosti in v druge programe. Ampak evropski problem drog še ni rešen, še vedno je zelo prisoten in se tudi vse čas razvija. V tem kontekstu vam lahko zagotovim, da se bomo še naprej osredotočili na to, da zagotavljamo pravočasno, objektivno in uravnoteženo analizo vse bolj kompleksnega problema. Dame in gospodje, to sem vam hotel eh, predstaviti, kar zadeva Evropsko poročilo o drogah. Kot veste, imamo dve eh, točki na dnevnem redu, oziroma vi imate dve točki na dnevnem redu. Tako da zdaj prehajam na pregled glavnih eh, dejavnosti EMCDDA za leto 2013. To lahko preberete v našem splošnem poročilu dejavnosti za leto 2013. Torej, če se dotaknem nekaj naših ključnih dosežkov v letu 2014. Naj začnem s tem, da povem, da je bilo lansko leto za agencijo posebno leto, saj smo beležili 20 let od ustanovne uredbe EMCDDA. V zadnjih 20 letih je agencija vzpostavila močne mehanizme v Evropi za izvajanje rednih Eh, in kontinuiranih eh, aktivnosti spremljanja na področju drog, skupaj za hitrim odzivanjem na nove trende in nove snovi. Leta 2014 smo objavili več kot 40 ključnih dokumentov, ki so predvsem naslovljeni na eh, oblikovalca politik, pa tudi na znanstvenike in praktike. Poleg tega smo objavili 43 znanstvenih člankov, to so avtori ali so avtori, so bili zaposleni v EMCDDA-ju in to bi rad izpostavili tudi naši dve paradni publikacij. Eno je Evropsko poročilo o drogah, ki sem ga ravno kar eh, predstavil, in pa prvo poročilo o EU, trgu drog v EU, to je prva strateška analiza trga drog v Evropi, ki je bila kdajkoli opravljena. Kar zadeva Evropsko poročilo o drogah. Najpomembnejši dogodek v 2014 je bil ta, da smo ga preoblikovali in ga objavili šest mesecev prej, kot kdajkoli v preteklosti. To je pomemben korak k izboljšanju pravočasnosti našega poročanja in eh, tudi v smeri spopadanja se z hitro spremenjajočimi se razmerami na področju drog in tudi z spremenjajočimi se pričakovanji naših eh, prejemnikov informacij. Ta integriran svežen informacij, ki vključuje tudi informacije online, vam omogoča, da hitro prijete do podatkov, ki jih potrebujete. Skupaj z Europorom smo objavili tudi prvo poročilo o trgu drog v EU in eh, od objave v Bruslu eh, lansko leto je to poročilo postalo eh, ključno referenčno orodje za politične analize in odločitve na ravni EU. Skupaj z dvema drugima publikacijama EMCDDA je to tržno poročilo Ameriško združenje knjižnic izpostavilo tudi kot omembe vreden vladni dokument. Leta 2013 je EMCDDA še naprej delovala kot center izmenjave informacij in center odličnosti za mreže evropskih strokovnjakov in organizirali oziroma so organizirali smo več kot 25 eh, ekspertnih tehničnih eh, sestankov in konferenc in prispevali k skoraj 280 drugim dogodkom povezanim s področjem drog v Evropi in širše. Nove mreže, kot je naprimer eh, nova evropska referenčna skupina za trg drog so bile vzpostavljene. Okrepili smo tudi sodelovanje z drugimi agencijami, z Europolom, sodelujemo praktično na dnevni ravni, kar zadeva izmenjavo metodologij in strateških informacij. Prav tako pripravljamo skupne strateške analize, kot naprimer to poročilo o trgu, ki sem ga ravno kar omenil. Prav tako pa smo izvedli aktivnosti v podporo implementaciji sistema zgodnega obveščanja o novih psihoaktivnih snovih. Skupaj s Cepolom smo prispevali k aktivnostim usposabljanja za področje trgovine z drogami, še posebej Eh, k programu izmenjave za više policijske uradnike iz mm, držav članic. Nedavno podpisani memorandum o eh, razumevanju pa bo tudi okrepil izmenjavo informacij in eh, usposobljenosti na tem področju. Sodelujemo tudi z Agencijo za temeljne pravice, Evropski centr za nadzor in preprečevanje bolezni in pa Evropska agencija za zdravila, ki je tudi pomemben partner v sistemu zgodnega obveščanja o novih sintetičnih snoveh in žal ni omenjena v osnutku zakonodaje, o kateri se boste v prihodnje pogovarjali. Sodelovali smo tudi z določenimi globalnimi in regionalnimi akterji. V letu 2014 smo še posebej sodelovali v UNODC, to je uh, Urad OZN za droge in kriminal, uh, skupina Pompidou Sveta Evrope, CECAT, uh, ki je komisija za omejevanje uporabe drog, uh, komisije evropskih držav. Uh, Eh, lansko leto smo sodelovali tudi z Interpolom in svetovno carinsko organizacijo, čeprav nekoliko manj intenzivno kot v preteklih eh, letih, ampak to brez kakega posebnega razloga in delo se bo nadaljevalo letos. Eh, poleg kontinuiranega sodelovanja z državnimi kandidatkami imamo zdaj tudi nov projekt tehnične pomoči v okviru Evropske sosedske politike. Tu želimo razviti sposobnost v teh državah za spremljanje področja drog v teh državah, kar je prioriteta za Evropsko unijo. Leto 2013 je bilo leto, ki je izkazovalo eh, več izzivov, nekaj sem jih že omenil, ampak jih je še več. Tu imamo novo, veliko število novih eh, psihoaktivnih eh, snovi, eh, vključenih v sistem zgodnega obveščanja, eh, 78 letos, eh, potem eh, razvoj novih orodij za spremljanje. Eh, trga drog je tudi nekaj, kar zahteva veliko resursov, vse več dobivamo zahtev tudi za prispevke k ključnim eh, srečnim, kjer podajamo ogovore in predstavitve, eh, vse več je tudi obiskov na našem sedežu. Samo za primer, predn sem odšel na pot včeraj, smo imeli odbor za pravosodje Danskega parlamenta pri nas, državne sekretarje iz Portugalske in Mačarske, prav tako smo imeli obisk predsednika Evropskega parlamenta Martina Šulca. Vse to samo v prvih treh dneh tega tedna in to ni nobena izjema. V tem kontekstu sem prepričan, da verjetno za vas ni nobeno presenečenje, da bo do konca leta 2014, oziroma da je bilo do konca leta 2014 porabljenega 99,7 odstotka proračuna te agencije. Naj povem eh, par besed še o prihodnosti, če smem. V tem trenutku razvijamo našo naslednjo triletno strategijo in delovni program za leto 2016, 2017 in 2018. Ta predlog eh, pripravljamo na podlagi Eh, informacije, ki jih dobivamo eh, od naših ključnih eh, deležnikov in partnerjev, vključno seveda z našimi partnerji iz Evropskega parlamenta. Prav tako pa smo se posvetovali z širšo javnostjo. Naš splošni cilj bo, da prispevamo k varnejši, bolj zdravi Evropi. To pa bomo storili lahko le skrpitvijo našega sistema spremljanja, ki temelji na zbiranju podatkov z nacionalnih Eh, fokusnih točk eh, v 18 državah članicah in tudi na Nordveškem v Turčiji. To bomo storili torej z analizo pojava drog tako z vidika popraševanja kot eh, ponudbe. Bolj se bomo osredotočili na tudi zlorabo zdravil. V obdobju 2016-2018 bomo prav tako ukrepili našo sposobnost za zagotavljanje dokaznega gradiva za nadaljne ukrepe, za nadaljne investicije v odziv na pojav uporabe eh, drog, še posebej z vedika najboljših praks. Prav tako bomo še nadalje izboljšali aktualnost in pravočasnost naših informacij z izboljšanjem sistema zgodnega obveščanja o novih eh, drogah v skladu z novim zakonodajnim okvirom, ki naj bi nadomestil trenutno odločbo, ki je že bila omenjena. Prav tako bomo nadalje investirali v eh, naše sposobnosti za oceno nevarnosti, kar vključuje tudi analizo odpadnih voda in transportnih poti, vključno zopet z zgodnjemu večnju, ki sem ga že omenil. Po štirih letih stabilnega proračuna, leta 2014 EMCDDA kot edina agencija uh, beleži upad proračuna za 5 odstotkov v primerjavi s preteklim letom letom 2014. V tem kontekstu se zahvaljujem odboru Libe, ki je ta mesec glasoval o amandmaju o povečanju proračuna za leto 2015. Omenil sem že, da nas je obiskal Martin Šulc predvčerajšnjim v Lizboni in na tiskovni konferenci v Lizboni je predsednik parlamenta povdaril potrebo potem, da se okrepi proračun Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti od drog. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda bom z velikim veseljem tudi odgovoril na morebitno vprašanje. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Götz. Um, that was a... Hvala lepa, gospod Götz, za to odlično predstavitev. To, kar sem dejal na začetku, drži, kot vidite, se nam je kar nekaj kolegov pridružilo od mojih uvodnih besed dalje. Veliko se jih je prijavilo k besedi, kar mislim, da kaže tudi torej naš interes za to področje. Kot rečeno na začetku, je uloga parlamenta vse pomembnejša na tem področju. Imamo dva doseja na področju soodločanja, eh, ki sta aktivna zdaj, naprimer eh, uredba o novih psihoaktivnih snoveh in tudi direktiva o definiciji drog. Oba poročevalca sta sicer tu, Eh, čeprav to ni neposredno povezano eh, z vašo predstavitvijo. Ona pa dobite besedo prva, ker ste se javila, potem pa seveda tudi ostali eh, kolegi. Kot prvi, morda gospod Boni, potem pa Teresa, če želiš ti besedo potem. Prav tako predlagam, da imate jasna vprašanja, ker se znam kar dolg gospod Boni. Samo spomnim na kolege, da ste poročevalec za direktivo o definiciji drog. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod direktor, za jasno predstavitev in za informacije, ki ste jih podali o dejavnostih agencije v letu 2013. Hvala tudi za to, da ste opisali nekatere izzive, ki vas čakajo v prihodnje. Zdaj pa bom preklopil na polščino. Samo da vam sekundo, da si nadanete, nadanete slušalke. Hvala torej za to poročilo, ki je bilo zelo dobro pripravljeno in eh, rad bi opozoril na par zadev. Kot prvo, to poročilo zelo dobro opisuje nove trende, tako tiste, ki zadevajo dobavne kanale za najrazličnejše psihoaktivne snovi, eh, kar vključuje tudi internet v negativnem smislu, saj se zdaj pojavlja možnost prodaje teh snovi preko interneta. Prav tako to poročilo kaže na vse večjo nevarnost, ki izhaja iz pojava sintetičnih opioidov in eh, drugih halucinogenih eh, snovi, ki so farmakološko tako močne, da že zelo majhne količine eh, lahko predelujemo v velikansko število doz. To je nov pojav, to tudi otežuje prepoznavanje v medicinskem smislu, prav tako to eh, pomeni otežen pregon in preiskave. Naj povem, da je ta sistem zgodnega obveščanja mm, pomemben evropski dosežek in mislim, da lahko dejansko svetu pokažemo, kako dobro ta sistem deluje in o eh, koliko zadevah se lahko poučimo zgodaj. Da pa bi ta sistem deloval še bolje, je nujno standardizirati eh, vire podatkov in informacij. Zakaj? Zato, da lahko sploh primerjamo informacije, ki jih dobivamo iz različnih držav. V poročilu namreč izpostavljate, da eh, ti podatki žal niso enake kakovosti, tako da je to pomembna naloga, ki je pred nami. Naslednja naloga, ki je pred nami, je vzpostavitev modela vodenja in upravljanja z izboljšanjem sodelovanja agencije s tistimi službami Evropske komisije, ki iz vidika pristojnosti na področju zdravja ali pa na področju notranjega trga predstavljajo pomembne partnerje za agencijo. Koliko res vem, eh, imamo tu težavo zaradi netransparentnosti. Ni čisto jasno, kdo je odgovoren za posamezne. Eh, elemente za posamezne niti in eh, mislim, da to nekoliko slabi eh, našo sposobnost reagiranja na te nove pojave. No, če se na koncu zahvalim za mm, to, da bo leta 2015 razdeva financiranje morda ne tako zelo omejeno, kot je bilo na začetku, pa vendar, če upoštevam podatke, ki jih agencija kaže, torej koliko raziskav je možno opraviti glede novih snovi, da vidimo, kakšno je tveganje, no ob vsem tem vidimo, da bi potrebovali sredstvo še več. Tako da, po mojem mnenju, če bi mm, bil naš odbor za to pripravljen, bi morda vendarle lahko sprožili to vrstno alarm za leto 2016 in naprej. Potem še zadnje vprašanje, vprašanje zakonodaje, kajti omenili ste me kot poročevalca pri tem osnotku glede novih psihoaktivnih snovi. In tu lahko povem, da smo tekom hm, oktobra, oziroma da bomo tekom oktobra eh, skupaj s predstavniki držav članic in drugih institucij eh, pripravil informacijo o nadaljnih korakih in do 20. oktobra vam bom poslal eh, to informacijo, da bomo lahko čim prej sprejeli te rešitve, kaj te, te so nujne. Če povzamem, potrebujemo večjo standardizacijo virov podatkov, potem potrebujemo še nadaljne izboljšanje sistema zgodnjega obveščanja. Kot tretje potrebujemo jasno glede odgovornost za področje drog v Evropski komisiji, kot četrto prihodnja e, sredstva, proračunska sredstva in peta stvar, čim prejšnje sprejetje zakonodaje z področja novih psihoaktivnih snovi. Hvala. Hvala lepa, Tereza. Želiš eh, zdaj besedo? Ja? Thank you, Mr. President. Hvala, gospod eh, predsednik. Gracias, eh, querida. Najlepša hvala, hvala lepa tudi direktorju za vse te informacije, ki jih je posredoval. Hvala lepa za vse podatke, ki ste jih predstavili danes do povdne. Najprej bi se rada zahvalila za delo, ki ga upravljate. Hvala lepa tudi za delo, ki ga upravljajo vaši kolegi v EMC DDA-ju. Hvala, da nam pomagate v Evropi odkrivati nove psihoaktivne snovi. Mi želimo namreč zaščititi državljane. Mislim, da vse preveč pogosto EMCDDA ni deležen takšne pozornosti, kot bi jo moral biti, vsaj po mojem mnenju. Namreč v Evropski agenciji je cel niz agencij in v tej skupini številčnih agencij v Evropi imate vi nekoliko manjšo vidnost in razpoznavnost, kar ni prav. Tudi ko smo delili proračun, smo bili priča temu, vemo, da bomo ostalim agencijam prav tako zmanjšali proračunska sredstva. Sama sem bila proti temu, sem tudi uložila predloge sprememb v zvezi s tem. Na srečo potem proračuna niso zmanjšali v tolikšni meri, kot so sprva predvidevali. Mislim pa, da bi vi morali imeti na voljo več finančnih sredstev, več proračunskih sredstev. Sami ste že povedali, da se problem drog v Evropi ni razrešil, ampak tega problema pravzaprav ne vidimo tako jasno. Na srečo pa so državljani tisti, ki zahtevajo, da se s tem problemom tudi ukvarjamo. Problem še kako obstaja. Kot ste že sami rekli, skoraj vas proračun ste že porazdelili, pa smo šele na samem začetku, mi bi si želeli bolj pomagati vaši agenciji. Psihoaktivne snovi so se precej razširile v zadnjem obdobju, saj v primerjavi s tradicionalnimi drogami, kot sta kokain in heroin. Mi smo v direktivi želeli, da bi se spremenil okvirni sklep iz leta 2004, ki govori o tem, kolikšen je minimalni prak, ki ga bomo uporabljali za izvajanje sankcij na področju prodaje in trgovine z drogami. Potrebujemo tudi skupno opredelitev drog Sama sem delala na tej direktivi. Sedaj imamo novega poročevalca, kolega Boni, ki je govoril pred menoj, je sedaj poročevalec za to področje. Mislim, da sveta danes ni v dvorani, zato jih ne moram neposredno vprašati to, kar me zanima. Bi si pa vseeno želela, da na eno od naših srečanj pridejo tudi predstavniki sveta, ker me zanima, ali je za italijansko predsedstvo to prednostna naloga, ali želijo doseči napredek v pogajanjih, ali bomo morda lahko sprožili tudi trialog. Tako uredba kot direktiva sta že pripravljeni za pogajanja. Že prej sem povedala, da so v zadnjih letih postale nove psihoaktivne snovi precej razširjene. Vemo, da so nevarne. Zanima me, kako vi gledate na te snovi, kakšne trende napovedujete za prihodnja leta. Zanima me tudi, ali se pogosto uporabljajo te snovi, ali jih vi obravnavate kot nezakonite. Ne vemo, katere snovi so zakonite, katere snovi niso nekatere snovi same po sebi niso nevarne in nezakonite, ampak če jih pomešaš z drugimi snovmi, postanejo nevarne in nezakonite. Letos poleti je pri nas kar nekaj težav bilo izpostavljenih tudi v povezavi s tujimi državljani, kar pomeni, da te snovi niso nevarne samo za nacionalne državljane, temveč tudi za druge. Predvsem je problem v tem, da v drugih državah iste snovi poimenujejo drugače, kot jih poimenujemo pri nas. Te droge se pa potem hitro pojavijo tudi na naših trgih in tisti, ki trgujejo s to vrstnimi snovmi, morda spoh ne vedo, za katero snov natanko gre in kakšne učinke ima zato me zanima, ali imate kakršne koli informacije v zvezi s tem, ali tisti, ki trgujejo z drogami, spoh vedo, katere snovi so zakonite in katere ne. Hvala. Eh, Hvala, Teresa. Naslednja gospa Gomeš. Ah, ah, Hvala lepa. Eno vprašanje imam za direktorja. Poleg spremljanja, me zanima, kakšna priporočila bi imeli za evropske vlade, za Evropsko unijo. Kaj vaš center priporoča v smislu politik za boj proti drogam, še posebej imam v mislih politike, ki so namenjene preprečevanju gotovinskega toka v smeri organiziranega kriminala, ki dobavlja droge preko meja. Tu je potem tudi vprašanje javnega zdravja, eh, vpliv, ki ga imajo različne droge na javno zdravje, predvsem imam v mislih eh, nove sintetične droge, metamfetamine. Prav tako bi verjetno lahko vladam podali tudi druge eh, na svete. Zanima me, kakšni ti so. Vaša agencija ima sedež v Lizboni, to je eh, moje mesto v moji eh, državi in zanima me, kako vi ocenjujete sposobnost eh, policijskih in drugih varnostnih organov za omejevanje in zniževanje uvoza drog v državo, kot je Portugalska, v kateri domuje vaš center. Kajti, Moj vtis je, da ne glede na to, kaj je praktiki na tem področju lahko storijo, pa so razpoloživi viri, eh, finančni viri, tehnični viri, ki jih imajo na voljo, vendarle doživeli velik upad zaradi krize. Vsta čas pa so razpoložljivi viri organiziranega kriminala za tihotapljenje trok vse večji. Prepričana sem, da se številna manjša letališča v naši državi sploh ne nadzoruje. Tam lahko pristajajo razno razna letala. Konec koncev so ta letališča uporabljali eh, tudi za polete cije, ne da bi kdo o tem kaj vedel. Enako verjetno velja tudi potem za droge. Gospod Weidenholzer. Hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil za vaše poročilo. Izpostavil, da je vaše delo zelo pomembno in kaže tudi, da je samo na evropski ravni se možno lotevati teh izzivov. Hvala lepa za to. Mislim, da imate v našem odboru polno podporo, tudi ko gre za finančna sredstva. Zelo pozitivno se mi zdi, da je Evropolo uspelo 15. septembra pri veliki policijski operaciji, več kot tisoč osumljencev aretirati, to je bila največja akcija v zadnjih letih. To je pravilna pot. Imel pa bi še eno vprašanje. Govorili ste o sodelovanju s tretjimi državami in sosednjimi državami. To ni samo evropska težava. To je težava, ki zadeva globalno gledano veliko držav. Sem tudi član delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Iranom in imamo precej težavnih razprav, to sedaj ni tema, vendar pa pri vseh teh razpravah se vedno znova pojavlja težava trgovanja z drogami. Iran je pravzaprav tudi zelo ogrožen zaradi konsum, konzumpcije droge, to je velika tema, velika težava. Sveda pa jih zanima tudi naše znanje, kako se lahko s tem soočijo, sami nimajo dovolj sredstev in virov, to tudi priznavajo neformalno. In tudi pripravljenost Irana podpreti nas pri omejevanju trgovine z drogami oziroma omejevanju poti, ki potekajo prek Irana, bolje nadzirati, vse to je dobro. Tudi po umiku enotna ta iz Afganistana, bo nastala nova težava, na to so nas opozorili in se bo trgovina z drogami še množično, zelo drastično povečala. Torej, želel sem povedati, da ni enostavnih odgovorov v odnosih s temi tretjimi državami, vendar pa moramo to tudi obravnavati, kajti naši odnosi na splošno niso najboljši z Iranom. Težave pa obstajajo in tega. To moramo priznati. Joseph, um... Hvala lepa. Jozef, predseva se še na seznamu. Kot sem že dejal na začetku, 5 čez 9, ko je bila dvorana prazna, želel sem samo povedati, da bi naj bili točni. To smo imeli samo enega poslanca, da je to tema, ki je zelo zanimiva. Tako da bom sedaj zaključil seznam govornikov. Imamo potem še eno točko na dnevnem redu. Zaključujem seznam. Naslednji je gospod Girek. Prosim, držite se dveh minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil za to zelo zanimivo analizo trga narkotikov, ampak moram reči, da pogrešam tu določeno sociološko analizo. Verjetno imate informacije tudi eh, na tej ravni in bi prosil za dopolnitev. Prvo me zanima, kakšne kulturne spremembe na daljši rok so prispevale k eh, razširitvi pojava narkomanstva, kakšne družbene spremembe vplivajo v nasprotno, v zmanjševanje porabe drog, kako je to povezano z družbenimi spremembami, še posebej z eh, uporabo drog, naprimer, življenjski slog, standard. Eh, Eh, življenja, vzgoja in izobraževanje. Sveda vse to ima svoj vpliv in to na različne načine in verjetno bi v vaši analizi lahko imeli eh, neko analizo tega, kaj spodbuja takšen pojav, kaj ga preprečuje. Mislim, da je pomembno, da se pogovarjamo o tem eh, z vami, s predstavniki centra, ker ste politično bolj neodvisni. Zanima me torej, kakšen je vaš odnos do zahteve po legalizaciji drog v nekaterih naših državah oziroma po legalizaciji določenih kategorij eh, drog. Zanima me, kaj vaš centr meni o tem. Hvala. Hvala lepa. Tudi zato, da ste se držali odmerenega časa. Sedaj pa gospod Mozenberg. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila MCDDA in direktorju za zelo celovito analizo. Sem nova poslanka, prihajam iz Grčije in vrsto let sem se kot pravnica ukvarjala z drogami in internetom. KPC trgovine. No, z drogami se pravi tudi prek spleta. Danes in včeraj ste našteli, omenili internetne strani, ki jih je težko odkriti, težko ne odkriti uporabnike in tudi avtorje teh internetnih strani. Zato je res jasno, da moramo še veliko postoriti, da bi to težavo razrešili. Naj vas obvestim še, da obstaja še en način trgovine z drogami to je nezakonito priseljevanje. V moji državi to narašča. Dosežene so bile visoke ravni po težavah v Siriji. Veliko ljudi k nam prihaja prek Turčije. Zelo težko pa je zavarovati naše meje. Prihaja pa tudi po morju. Veliko krat smo že aretirali tih otapce drog. Uh, Tukaj ne gre za posameznike, gre za mreže organiziranega kriminala. To so tolpe, ki uporabljajo nezakonito priseljevanje za to, da spodbujajo trgovino z drogami. To je še eno vprašanje za vas. In gospod direktor, rada bi vas poprašala še o strategiji 2016 do 2018. Ste upoštevali katere od eh, stvari, ki jih bom omenila. Sveda, zavzemam se za financiranje vaših dejavnosti, vendar pa na državah juga, v moji državi naprimer, kjer smo zelo varčevali, ker smo se morali fiskalno prinagajati, smo imeli zelo veliko rezov. Naprimer, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za zaščito državljanov, so tam morali zelo varčevati. Ti dve ministrstvi so zelo pomembni, kar se preventive in pravičnosti tiče. Je pa to zelo težavno za nas. Če moramo varčevati pri sredstvih, je potem težko izvajati raziskave in preprečevati nove oblike drog ali jih vključevati na sezname nezakonitih drog, ker nimamo dovolj raziskav ali med eh, druge, ki spadajo pod druge kategorije. V veliko držav Evrope je tihotapljenje z drogami zločin in eh, proti temu se lahko boriti. In the Syria and ahead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 kriminalne družbe seveda si vedno najdejo nove trge in se umikajo eh, pravo in zakonu. V moji državi na Švedskem je 15 mladih na jugovzhodu Švedske prejšnji teden eh, bilo hospitaliziranih zaradi nove droge, ki se imenuje Spice. To so droge, ki zelo pogosto nekako začno eh, kot čisto dovoljene, eh, ker imajo pač tak status na začetku in to je res velikanski problem, velikanski problem in velika grožnja, predvsem za mlade širom Evrope. Kar zadeva razpoložljive vire, ja, ste odgovorili. Rekli ste, da potrebujete dodatne vire in eh, v vašem poročilu pravite, da določene države nimajo dovolj dobrih eh, sistemov za spremljanje tega področja, nimajo sistema sistematičnega spremljanja in opazovanja tega pojava, kar je seveda eh, velika nevarnost z vidika, velike nevarnosti, ki je to predstavlja za javno zdravje. Pomembno je pridobivati statistične podatke od držav članic. Vemo, da je veliko vprašanj vezanih na evropsko sodelovanje, eh, ki so odvisna od statistike. Vemo pa, da se statistike zbirajo na različne načine v državah članicah. Zdaj pa gospa Stevens. Dank u wel, voorzitter. Hvala lepa. Predsednik, dve specifični vprašanje imam. Najprej, v poročilu sem prebrala, da je sistem za zgodnje opozarjanje pod vedno večjim pritiskom zaradi obsega kemičnih substanc, velikega števila ki jih najdemo na trgu. Veliko držav nima ustreznega nadzornega sistema, zato da bi zbirali podatke o tem, kako se razvijajo ta vprašanja, ki so povezana z drogami in vpliv na javno zdravje. Zanima me, ali je sistem zgodnega opozarjanja v trenutni obliki tak, da lahko uspešno deluje še naprej. Morda je potrebno ta sistem spremeniti. Ne bom rekel, da vem kako, vendar pa morda je čas za to, da ponovno pregledamo, ponovno vrednotimo ta sistem. Kakšno je vaše mnenje glede tega? In drugo vprašanje. V vašem poročilu sem videla, da so droge pogosto seksi za mlade, ker so tako bolj modni in moderni to, da jih opisujemo kot nezakonite, so še bolj privlačne za mlade, pa ne samo za mlade, tudi za starejše, ki jih privlačijo. Torej, zanima me, ali bi lahko sprožili kampanjo dviganja ozaveščenosti, zato da se lotimo tudi te težave, da bomo naredili več tudi v takih kampanjah, tako kot smo naredili pri tobačnih izdelkih in alkoholu. Kakšne, kakšne načrte imate na tem področju? bi lahko tukaj kaj storili skupaj z državami članicami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica, gospa Žugi. Euh, euh, Hvala lepa za to zelo zanimivo poročilo. Želela sem eh, z vami deliti svojo izkušnjo, namreč eh, tudi sama sem aktivna na področju boja proti drogami in sicer že več desetletij, leta 81 sem začela s kariero. Ker eh, nekaj let sem eh, se borila proti pridržanju odvisnikov in vidim, kako neučinkovito je to bilo. Zdaj delam v Afganistanu in eh, eden kolegov je dejal, da ko se bo NATO umaknil iz Afganistana, bo proizvodnja opija praktično eksplodirala. Zelo jasno vam povem, da sploh ni treba čakati na umik vojske, kajti letina 2013 je največja, ki so jo kdajkoli pobrali v Afganistanu, kot eh, nedvomno veste. In to kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti, kljub stotinam milijonov dolarjev, ki smo jih tja investirali, kljub številnim usposabljanjem za eh, pridelavo žafrana na mesto maka. Kljub eh, številnim mrtvim, tudi med osebi mojeno DC, se še vedno sprašujem, kaj še potrebujemo, da bomo dojeli, da smo v slepi ulici, da boj proti drogam ne funkcionira, da to jemlje ogromno sredstev naši družbi za praktično ničen rezultat. Po drugi strani pa to kriminalnim združbam in omrežjem omogoča sredstva, to financira mafijo, to financira teroriste. Zato, ker nismo sposobni prekiniti povezave med eh, popraševanjem in ponudbo. Tako da zdrava pamet veleva, da zdaj po 40 letih neuspeha, končno ugotovimo, da je število uporabnikov eksplodiralo, kljub sredstvem, ki jih vlagamo v to in da smo nesposobni to zaustaviti. Celoten boj proti pranju denarja izhaja iz eh, drog in eh, tu nam ni uspelo, tu nam ni uspelo. In eh, zato pozivam kolege in vas, da potegnete ustrezne posledice in da vidimo, koliko prednosti bi vsi imeli od tega, če bi legalizirali in organizirali prodajo drog. Hvala lepa. Torej, nekaj zelo dobrih vprašanj in prispevkov, tako da boste morali kmalo spet priti k nam. Žal mi je, da nimate prav veliko časa za odgovore. Prosim, storite, kar je v vaši moči, da boste čim prej odgovorili. Koliko časa pa imam? Predsednik, jaz skušal sem se temu izogniti in prenesti odgovornost na vas sedem, osem minut. Mislim, da bom dobil uro. Dobro, potrudil se bom. Gospe in gospodje, spoštovani člani odbora Libe, presenečen sem in osupel, glede tega, kar se tu dogaja. Veliko, kad sem bil tukaj, pa še nikoli ni bilo fizično nazočih toliko poslancev v tem odboru in nikoli še ni bilo tako zanimive razprave in toliko pomembnih izjav. Vesel sem, da je tako enkrat so bili trije poslanci tukaj in eden od njih je vprašal, zakaj ni interesa za agencijo. In potem so pa želi, da ne ustvarja težav. No. Kot uh, vidite tudi sedaj, ne ustvarjamo novih težav za vas, vendar pa gotovo so razmere resne, tega se moramo lotiti skupaj in to veste vi in tudi jaz. Naj se zahvalim za prijazne besede, ki ste jih našli za agencijo. Predsednik je dejal, da imam sedem minut, tako da bom hitro preletel vprašanja. Gospod Boni, ne zdi se mi, da je v sodelovanju s komisijo premalo preglednosti. Odlično sodelujemo s komisijo še prav posebno s tremi GDI, pravosodje, notranje zadeve in Sanko. Pravosodje bo morda v prihodnje manj pomembno, kaj ti sedaj pri novi komisiji je postalo jasno, da ne bodo več odgovorni za druge, sedaj bomo pod notranjimi zadevami. Prej je bilo deljeno s pravosodjem. Imamo pa še stike z drugimi, tudi taks od eh, širitev in tako dalje standardizacija virov v državah članicah, kakovost podatkov, to vas je kar nekaj omenilo. Lahko vam povem, da imamo približno 20 sestankov na leto, ko se s kolegi iz držav članic pogovarjamo o določenih področjih glede standardov in metodologiji za zbiranje podatkov. Mislim, da lahko rečemo, da je eden dosežko agencije skupaj z našimi partnerji v državah članicah ta, da smo enotni in smo dosegli raven standardizacije, čeprav še ni odlična ali celo dobra, je pa najboljša, kar jih najdemo globalno gledano. Gospod Beseril in ostali so omenili, da ta agencija ni drežna pozornosti, kot si je zasluži. Da, s tem se seveda celoti strinjam s to izjavo, vendar pa izboljšave so, Kar se tiče sveta, pa seveda morate vedeti, da nismo mi tisti, ki bi dali na svet, kaj naj storite, ker nismo mi akteri, mi smo tisti, ki potem samo izvajamo pravno podlago, ki nas zadeva. Mi smo pa partner pri pripravi le te. Vprašanje, kako izboljšati komunikacijo med tistimi, ki raširajo drogo in naprimer lastniki trgovin, je bilo zame zanimivo. Pogosto nas pokličejo lastniki trgovin in sprašujejo, da so bili ponudbo za to in to drogo in sprašujejo, ali je to prepovedano. In so mi dali, da bodo naprimer imeli 50 odstotno znižene popust za določeno snov, ki bo verjetno malo postala prepovedana. Ampak seveda, to so državljani, ki stopajo stik z nami in to je pomembno. Gospa Komeš, ne moramo podajati priporočil, žal to v naši uredbi ni predvideno in priporočil tudi ne bom podajal. Se pa zavedam varčevanja na portugalskem tudi na področju zdravja, to poznam. In vem, da je to resno vprašanje o vaši državi. Na portugalskem je konzumcija drog precej nizka, primerjavi z drugimi, vendar pa je to pot za kokain v Evropsko unijo, tranzitna pot in morda države članice tega ne vedo. Na portugalskem je manjša organizacija sedmih držav članic, gre za MAOK, ki usklajuje operacije v Atlantiku med državami članicami monarico za boj proti kokainom nad in po Atlantiku. In mislim, da je to zelo zanimiv partner za nas. To je operativna agencija, ki tole deluje operativno. Vprašanje kolega Weitenholzera, bom kar nadreval v angliščini. Kar vzemite si čas, da odgovorite na vsa vprašanja, pravi predsednik. Prav, hvala. Torej, mislim, da gre za globalno vprašanje in zato je tudi odziv globalen. To je tudi v skladu s tem, kar je dejala gospa Žoli. Kar se tiče Irana, sporadično smo imeli stike z iranskimi strokovnjaki, še prav posebno področju zdravja. In vemo, da imajo odlične raziskovalce v Iranu, kar se tiče zdravstvenega področja, imajo nekaj zelo odličnih proizvodov. Pred nekaj leti smo imeli v Iranu, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo na um, misijskane dejstva, kako bi lahko še okrepili sodelovanje. Torej, uradnega sodelovanja ni, sporadično pa smo v stikih z Iranom. Kar se tiče organov pregona, pa je to nekoliko težavneje. Po eni strani je res, Iran je država, ki nam pomaga pri izogibanju, da bi postala tranzit za Evropsko unijo, vendar pa imamo potem vedno pri iranski politiki toliko propagande, ki se jo čuti, da je težko dobiti jasne informacije. Tako da bo potrebno marsikaj še postoriti, vendar pa s takimi državami pač sodelujemo samo v tolikšni meri, kot je dogovoljeno s komisijo in EEAS, ker ne želimo torej presegati pooblastil. Potem kulturna, družbena vprašanja, ki jih imamo, to je zanimiv del. Potrebujemo širšo razpravo za to. Lahko pa rečem, da so elementi, kot so spremembe tipa družin, um, mladinska kultura, nekaj, kar je igra pomembno vlogo. Vendar pa naloga, predvsem držav članic, je, da delujejo preventivno. Kajti preventiva je pomembna in potem vprašanje večjih kampanj in tako dalje. Moram reči, da nisem prav eh, velik zaveznik velikih javnih kampanj, ker je tukaj malo ocen in ocenjenih in tiste, ki jih ocenimo, se potem zdijo, tiste ukrepe, ki jih ocenimo, se potem zdijo, da niso bili učinkoviti ali so celo protiproduktivni. Da pa smo seveda na ozoči v določenih soseščinah pri manjšinah, tveganih skupinah, kakorkoli jih že opredelimo, Včasih pozabimo na politično korektnost, pa je nekaj, kar gotovo je učinkovito, to je bilo dokazano v praksi in to pomeni tudi okoljsko preventivo, to pomeni, da seveda skušamo ciljati družine, šole, težavne soseščine in tako dalje. Tukaj mislim, da smo na zelo dobri poti. Kar se tiče legalizacije, seveda o tem ne morem nič reči, lahko pa povem, da spremljamo to, kar se dogaja po svetu, predvsem kar se tiče marihuane, to zelo pozorno spremljamo in smo sedaj del mednarodne skupnosti, ki spremlja učinke za legalizacijo. Gotovo bi v to vključil koga, iz moje agencije, vendar pa nimam sredstva za to. V nobeni državi članici na vladni ravni trenutno ne poteka razprava o legalizaciji in je tudi ne vidim v bližnji prihodnosti. Vendar pa, prosim, pogledajte si, kaj se dogaja na strani civilne družbe, nevladnih organizacij. Mislim, da je ta razprava na zočo posod in ta razprava bo odigrala zelo pomembno vlogo, pomembnejšo kot do sedaj gospa Mozenberg, nezakonito priseljevanje in priseljevanje na splošno in druge. To je pomembno vprašanje. Veliko, veliko razprav smo imeli z direktorjem Frontexa, kako bi lahko trgovino z ljudmi povezali s trgovino z drogami in ugotovili, ali je povezana. Kajti te dobrine, če imenujem ljudi tudi dobrine, zanima, tihotapce zanima samo denar. In če vidite čovne v sredozemlju in v Atlantiku, kakšni so, potem vidite, da jih resnično zanima samo denar. Zelo težko je torej dobiti spremljive informacije. Kar se tiče Grčije, smo v tesnih stikih s partnerji in vemo, da je vrčevanje na področju zdravja v Grčiji dramatično. Prav tako imamo odlične partnere, odlično sodelovanje in vem, da upravljajo odlično delo pod zelo, zelo težavnimi pogoji. To upoštevamo, je pa zdravje pod pritiskom v večini držav Evropske unije. Tih 15 ljudi zaradi, eh, v bolnišnici zaradi spajsa, to je ena substanc, to so manjši deli rastlin, ki so prevlečeni sintetičnimi kanabioidi. In poznamo jih precej, vedno znova se pojavljajo novi, novi so še bolj nevarni kot prejšnji. Imeli smo dve nove snovi prejšnji teden. In pri teh smo gotovili 59 smrti v različnih državah. Ja, zdaj že končujem sistem zgodnega opozarjanja, tukaj sem zelo, lahko zelo kratek, ali ga je potrebno reformirati, spremljamo postopek zelo pozorno in smo v tesnih stikih tudi z gospodom Bonjem in gospod Beseril. Tu bomo delo nadaljevali. Mislim, da sem odgovoril na vprašanje kampanje dviganja ozaveščenosti in gospod Žulija Afganistan je pomembno vprašanje. Ure in ure dneve bi se lahko pogovarjali o tem spet to je globalno vprašanje in mislim, da je težava v Evropi in prek Evrope, da se te težave ne lotevamo ustrezno. Uvodoma sem dejal, da težava ni več tako vidna na ulicah, ker so potrošniki na naši strani in je interes politikov, seveda z izjemo vas, zelo nizek. Tukaj to je vprašanje, na katerega se pozablja. In moram seveda priznati, da imamo večje težave, če vidimo, se, kaj se dogaja globalno gledano, vendar pa težava je naša. In mislim, da moramo to vzeti resno in mi v EMCDDA, prepričani ste lahko, bomo nudili podporo in vam kar se le da nudili najboljše informacije, kar jih imamo na voljo. Hvala lepa. Gospod Götz, hvala lepa. Resnično ste odgovorili vsem v menem času. Hvala lepa za to. Kolegi, jasno je, da vas ta tema zelo zanima. Imamo tri nove poslance na tej temi. Bomo pa seveda sledili zakonodajnemu postopku. Potem pa imamo tudi specifično zanimanje posameznih držav za to. S koordinatorji se bomo pogovorili o tem, kako bi lahko agencijo povabili še prej, kot je bilo predvideno, ker to kaže na interes za to razpravo. Hvala lepa še enkrat, Wolfgang, za današnjo predstavitev. Hvala lepa. Uh, uh, Gremo naprej na drugo točko na dnevnem redu. Okay, colleagues, for the next item. Pri naslednji točki, kolegice in kolegi, imamo predstavitev komisije. Postopkovno vprašanje, kdo želi besedo? Ne slišim vas. Nič? Dobro, potem želite tiho izraziti svoje postopkovno vprašanje. Dobro, gre za britansko interno zadevo. Kakorkoli že, kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na predstavitev komisije, ko smo se pogajali o prenovitvi Dublinske uredbe, ki je bila sprejeta junija 2013 v okviru skupnega evropskega azilnega sistema, se so zakonodajalci niso uspeli dogovoriti o dokončnem besedilu pri členu 8.4. Parlament je prepričan, da ko gre za mladoletnike brez spremstva se z družino v Uniji, ki uložijo prošnjo za državo članico, je država, v kateri je mladoletnik prisoten, tista, ki bi morala biti odgovorna za preučitev prošnje za mednarodno zaščito. V luči najboljšega interesa otroka je tudi, da se izognemo kakršnim koli konfliktom. Svet tega stališča ni sprejel. Zaradi tega je člen 8.4 ostal nespremenjen v primerjavi s prejšnjo različico Dublinske uredbe. Še vedno čakamo na sodbo sodišča Evropske unije s tem v zvezi. Po sodbi bomo lahko oblikovali člen 8.4. So zakonodajalca sta se dogovorila, da bo sodba sodišča obveljala tudi za dokončno različico člena 84. Politični dogovor se je odrazil v izjavi, ki je bila priložena zakonodajnemu aktu. Izjava zavezuje vse tri institucije. Vse tri institucije so torej podale to izjavo. Komisija je podala predlog v zvezi z členom 8.4. Ta predlog je sedaj usklajen z sodno prakso sodišča. Po predstaviti komisije bomo odprli razpravo, začeli bomo s poročevalci in poročevalci v senci, najprej pa bo predstavitev podala komisija. Uh, uh Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija je 26. junija sprejela ciljno usmerjen ukrep, s katerim se spreminja člen 8.4 Dublinske uredbe, ki opredeljuje odgovornost držav članic za preučitev prošnje, ki jo uložijo mladoletniki brez spremstva, kot ste povedali že uvodoma, gospod predsednik. Predlog je bil podan na zahtevo komisije in sveta iz zadnjih trialogov o dublinski uredbi, da se spremeni člen 8.4. Čakamo tudi seveda na sodbo. Sodišča primerno si oznako MA. 6. junija 2014 je bila sodba potem tudi objavljena. Predlog komisije, naj povdarim, želi zgolj uskladiti besedilo sodno prakso sodišča, nič več in nič manj kot to. Še dve horizontalni pripombi. Skladno z listino o temeljnih pravicah in kot je podarilo tudi sodišče v sodbi MA, Predlog komisije zagotavlja to, da bomo v prvi vrsti vedno poštevali interes mladoletnika v dublinskem postopku. Druga horizontalna pripomba pa se nanaša na to, da ta predlog ne bo prenešen kar tako iz ene v drugo državo članico kaj ti mladoletniki brez spremstva so najbolj ranljiva skupina, ki prosi za mednarodno zaščito in ko bo šlo za prenašanje teh prošenj z ene države v drugo, bi si mi želeli, da se vse skupaj hitro opravi. Kar zadeva predlog v odnosu do te sodbe, zajemamo dve možnosti, če mladoletnik brez spremstva nima družine ali sorodnikov v Evropski uniji. Če je mladoletnik uložil več prošenj za mednarodno zaščito, tudi v državi članici, kjer se trenutno nahaja, je ta država članica odgovorna za preučitev te prošnje. Člen 84a našega predloga to ureja. Druga možnost pa je, da mladoletnik, ki je vložil prošnjo za mednarodno zaščito, ima sorodnike v Evropski uniji, vendar ne vložil prošnje v državi, kjer se nahajajo družinski člani. Zato imajo družinski člani v Evropski državi možnost, da vložijo prošnje v njegovem imenu. Torej, člen 8.4.B1. Dva scenarija izhajata. Če je vložena prošnja in jo mladoletnik vloži v tej državi, potem bo ta država odgovorna za poročitev te prošnje. Člen 84b2 to reče, pa se mladoletnik odloči, da ne bo vložil prošnje v državi članici, kjer se trenutno nahaja, bo odgovorna država članica tista, v kateri je mladoletnik vložil zadnjo prošnjo, če to seveda v interesu mladoletnika. 84b3 je člen, ki to ureja. Predlog opredeljuje tudi pravila za to, da se poenostavi sodelovanje med državami članicami, da se preprečijo zlorabe sistema, še posebej pomembno to, da se obvesti vsakega o na novo prevzeti odgovornosti. Člen 8.4.C in D govori o tem. Če zaključim, še enkrat bi rad povdaril, da glede na to, da sta oba so zakonodajalca v zadnjem trialogu o prenavitvi Dablinske uredbe podala predlog, da komisija oblikuje predlog. Smo to storili, ta predlog je skladen s sodno prakso sodišča. Glede na nastalo situacijo računamo, da se bosta svet in parlament učinkovito pogajala o tem zakonodajnem dosjeju in upam, da se bodo zadeve čim hitreje zaključile. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Pri prejšnji točki sem jaz zakompliciral stvari, ker sem ugodil vsem in dal vsem besedo, čeprav so govorili dolgo časa. Vem pa, da je bila tema zanimiva za vse. Seznam govornikov za to razpravo je že sestavljen. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Vem, da je vprašanje zelo pomembno. Najprej pa gospa Vikstrom, pročevalka. No, v zadnjem mandatu sem bila poročevalka za prenovitev Dublinske uredbe. Junija 2013 so bile zadeve sprejete, kot smo slišali. Verjemite mi, da smo več kot štiri leta izjemno trdno delali. Kot ekipa smo se zbližali, vzpostavili smo fantastično sodelovanje. Obstajal pa je en člen, pri katerem se nam ni uspelo dogovoriti. Gre za člen 84. Ta člen opredeljuje, katera država članica je odgovorna za obravnavo prošnje, ki vloži mladoletnik brez spremstva. Stara dublinska uredba glede tega ni bila dovolj jasna. Tam je pisalo, da je odgovorna tista država, v kateri je mladoletnik vložil prošnjo. Ni pa bilo pojasneno, ali v tem primeru govorimo o prvi vloženi prošnji ali v zadnji vloženi prošnji. Veliko smo se pogovarjali o uporabi stare dublinske uredbe. Menili smo, da bi mladoletnik brez spremstva moral biti vrnen nazaj v tisto državo, v katero je prvo vstopil, kar pomeni, da so otroke pošiljali iz ene države v drugo kot neke vrste paket ali pošiljko, zato smo želeli te stvari spremeniti. V okviru nove dablinske uredbe so se vse strani dogovorile, da morajo biti pravila glede tega jasna, nismo pa se uspeli dogovoriti, na kakšen način naj se stvari uredijo. Komisija in parlament sta bila mnenja, da je tista država, v kateri je mladoletnik uložil zadnjo prošnjo, tista, ki je odgovorna. Svet pa je ustrajal pri tem, da bi morala biti odgovorna država, v kateri je bila uložena prva prošnja. Zašli smo slepo ulico, tam obtečali kar nekaj časa, prizadevali smo si, pa nismo prišli nikamor. Zato smo bili mi kot parlament dolžni vložiti veliko ustvarjalnosti v svoje delo. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za odlično sodelovanje. V času, ko smo se pogajali, je sodišče Evropske unije obravnavalo primer, ki je zadeval mladoletnika brez spremstva in vprašanje, katera država je odgovorna. Ker se mi nismo uspeli dogovoriti, smo se odločili, da bomo postili besedilo takšno, kot je bilo v zadnji uredbi, pod pogojem, da je vse skupaj, citiram, v največjem interesu otroka. Konec citata. Potem pa smo storili še nekaj, kar je nenavadno. Oblikovali smo skupno izjavo, v kateri so svet, parlament in komisija zapisali, da ko bo objavljena sodba strani sodišča v zvezi s to zadevo, bo komisija na novo odprla razprave o tem členu Dublinske uredbe in predstavila nov predlog, v kateri bo odražena tudi sodba sodišča z drugimi besedami sodišče je odločilo o tistem o čemer se mi nismo uspeli politično dogovoriti sodba je bila objavljena junija 2013 tik pred sprejemom Dublinske uredbe sodba je bila popolnoma skladna s stališčem komisije in parlamenta, ki sta menila, da bi se morali vedno izogniti nezaželenim transferjem mladoletnikov. Država, ki je odgovorna za obravnavo prošnje mladoletnika, pa je tista, v kateri je mladoletnik uložil zadnjo prošnjo. Predlog komisije, da se spremeni uredbo skladno s tem, je bil podan šele junija letos, tako da smo sedaj na vrsti mi in svet, da čim hitreje sprejmemo to spremembo, kot je rekla komisija. Nobenega dvoma ni, da bi vedno morali ukrepati v najboljšem interesu otroka. To piše tudi v členu 24 listine o temeljnih pravicah. Sodba sodišče tudi zelo jasno navaja, da so mladoletniki brez spremstva še posebej ranljive osebe, zato jih nikoli ne bi smeli premeščati v druge države članice. Sama pozdravljam predlog komisije. Zdi se mi, da dobro odraža sodbo sodišča, tako kot smo se tudi dogovorili, da jo bo v tej skupni izjavi. Želim si, da bi zadeve sprejeli čim hitreje. Trije poročevalci v senci pri tem vprašanju so bili poročevalci v senci že prej, Silvi Gion, Timothy Kolkhop in Jean Lambert. Že v prejšnjem mandatu pri prejšnji uredbi so bili poročevalci v senci, kar pomeni, da so seznanjeni z zadevo. Pozdravljam pa tudi nove poročevalce v senci. Björk, Mecola in Ferrera. Veselim se že sodelovanja z vsemi. Pričakujem, da stvari ne bodo preveč komplicirane, ker gre zgolj za to, da bomo to besedilo uskladili z sodbo sodišča, ne bomo odpirali razprave o drugih delih uredbe upam, da bo svet zauzel enak pristop, glede na to, da so se že zavezali k tej spremembi. Veselim se tudi dela z italijanskim predsedstvom na tem dosjeju. Kmalo se bomo obrnila s svojim poročilom tudi na poročevalce v senci, podala bom tudi predlog glede same agende. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za ta prispevek, Cecilija. Kolegice in kolegi, poročevalci v senci najprej, če ste lahko prosim kratki nedrnati, ker je Cecilija praktično vse izpostavila, tudi poemensko vas je navedla. Gospa Mecola. Ja, Gospod predsednik Cecilija, v veliko veselje mi je, da sem lahko poročevalka v senci pri tem doseju. Naj povem, da bom še naprej vesno sodelovala z vami tako kot Jana Marija pred menoj. Še naprej bom sodelovala v imenu skupine ELS pri tem dosjeju. Dva cilja imamo, kot je rekla Cecilija. Kot prvo moramo zagotoviti to, da se bo pošteval najboljši interes mladoletnika. 13 tisoč mladoletnikov brez spremstva je lani uložilo prošnjo za azil tako da se moramo vsi dogovoriti o jasnih in nedvoumnih pravilih, ki bodo poskrbela za to, da najranljivejši v naši družbi ne bodo zlorabljeni kot politično orožje. S tem bi zaključila. Kot rečeno, v celoti bom sodelovala z vami, ker želim zaključiti s tem dosejem čim bolj učinkovito. Hvala za kratkost in jedrnatost. Silvi Guillaume, SD bom skušala biti tako kratka kot kolegici. Tudi sama bi rada vsem čestitala za te predloge. Mladoletniki brez spremstva ostajajo izjemno občutljivo vprašanje v razpravah, ki potekajo med svetom in parlamentom in ki so potekale v zadnjih letih. Imamo na voljo skupno izjavo. Mislim, da je dobro, da smo pripravili to skupno izjavo. Dobro je, da imamo na voljo tudi sodbo sodišča, v kateri so navedeni jasni predlogi. Cecilija je to omenjala, zato se k temu ne bom vračala. Vesela sem, da je sodba objavljena, vesela sem tudi zaradi tega, kako je sodišče obrazložilo stvari. Številni ste že rekli, da je treba upoštevati najboljši interes otroka, vendar moramo, če želimo to doseči, vzpostaviti tudi ustrezen mehanizem, ki nam bo to omogočil. Občutljivost mladoletnikov brez spremstva je bila obravnavana na korekten način in zdi se mi, da bomo s tem preprečili tudi nepotrebno premeščanje otrok iz ene države v drugo. Uspelo nam je najti dobro ravnoteže, ko gre za mladoletnike, ne da bi se bi nam bilo treba postaviti na glavo zaradi tega. Še nekaj me zanima, ali je komisija morda preverila, kakšen je bil učinek sodbe sodišča na mladoletnike in na premeščanje teh mladoletnikov. Glede samega besedila pa lahko Cecilii zagotovim, da bom kot poročevalko senci svoje skupine sodelovala na aktiven način. Hvala. Hvala lepa. EKR, er, poročevalec v senci, kolega Krkhov. Hvala, predsednik. Mislim, da lahko vsi rečemo, da podpiramo proces, vendar ne želim, da bi kakorkoli zašli z te poti, ki vodi do ključnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo. V mislih imam predvsem problematiko ocenjevanja starosti. Podeljevanje zaščite mladim je sicer hvale vredna, ampak videli smo, da obstajajo tudi kriminalne združbe, ki zlorabljajo humanitarni pristop, ki ga mi zauzemamo. Namreč na določeni stopnji je težko oceniti starost mladoletnika, zato moramo biti pri tem zelo previdni. Predsednik, govorili smo o sprejemu mladih, ki pridajo v državo. ne želimo, da bi se ti mladoletniki potem premeščali posod po Evropi, že Cecilija je to povedala. Vprašanje pa je, kakšen je standard sprejema teh mladoletnikov v državah članicah. Standard se med državami članicami razlikuje, skrbi nas kar nekaj držav članic, kajti te države za mladoletnike ne zagotavljajo dovolj visokih standardov za sprejem. Sicer sem zadovoljen s temi splošnimi načeli, vseeno pa bi morali poskrbeti za to, da bodo vse države članice izvajale v prvi vrsti dovolj visoke standarde, ko gre za sprejem, kot drugo bi morali preveriti tudi, kako se ocenjuje starost mladoletnikov. In še nekaj, kar bi rad izpostavil, to izpostavljam pri vseh migracijskih vprašanjih. Tisti, ki so izkoriščali in zlorabljali otroke, ki so brez spremstva in ki neprostovoljno pridajo v Evropo, postanejo predmet pregona ustreznih organov, tudi Europola, Interpola in vseh držav članic, ki so odgovorne. Tisti, ki zlorabljajo otroke na tak način, bi morali biti kaznovani zaradi tega nezaslišenega, nemoralnega vedenja otroci ne bi smeli trpeti tisti, ki so otroke neupravičeno spravili v tak položaj, pa bi morali trpeti. Omenili ste mladoletnike brez spremstva v včerajšnji razpravi, ko smo govorili o letnem poročilu. Gospa Bjork je trenutno poročevalka v senci za skupino GUE. Eh, Hvala lepa. Verjetno ne boste presenečeni na tem, ampak skupina GUE NGL je kritična do dublinske uredbe. Želimo si, da bi enostavno izginila, da bi jo izbrisali. Kar zadeva predlog, ki ga obravnavamo, predlog je skladen z mednarodnim pravom. Se pravi, gre za to, da se zagotovi predvsem najboljši interes otroka. Vemo pa, da se v realnem življenju ta interes otroka ne upošteva, niti pri izvajanju postopkov, niti pri obravnavi, niti kjerkoli drugo. Sama lahko govorim za Švedsko, ampak zdi se mi, da to velja za vse države. Vesela sem, da je sodišče podalo sodbo s tem v zvezi, vesela sem, da je tudi komisija podala predlog, s katerim bomo nekoliko bolje zaščitili mladoletnike brez spremstva, ki so ranljiva skupina. Se že veselim dela z ostalimi poročevalci. Hvala lepa, hvala lepa tudi za to kratko senjadrnatost. Ste v veliko pomoč. Jean Lambert je bila poročevalka v senci za zelene. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sama bi rada povedala, da se začutila olajšanje, ko je sodišče objavilo sodbo. Škoda pa je, da smo morali čakati na sodbo za reševanje vprašanja, ki se nam zdi samo po sebi umevno. Ne morete otrok kar tako premeščati levo-desno, enako velja za odrasle, ampak za otroke še posebej. Se strinjam s poročevalko, ki pravi, da bi morali čim hitreje zaključiti postopek prenove tega dokumenta. Se pa strinjam tudi z nekaterimi ostalimi člani, ki so izpostavili, na kakšen način bomo uveljavljali najboljši interes otroka. Države članice bi morale pri tem sodelovati. Tisto, kar vemo, je, da se stvari med državami članicami precej razlikujejo. Nekatere države nimajo na voljo ustreznih mehanizmov varovalk, To je bil tudi eden od razlogov, zakaj smo bili proti premeščanju otrok, če so mehanizmi šipki, se je s premestitvijo otroka ogroženost otroka povečala. To so zadeve, ki bi jih morali bolj preučiti. Tudi Timot je prej omenil varnost otroka v kontekstu sprejema. V nekaterih državah vemo, da otroci kar izginejo iz teh centrov za sprejem. Ot otroke zlorabljajo, postanejo predmet trgovine z ljudmi. Dobro bi bilo, če bi v okviru dublinske uredbe razrešili še kakšen dodatni problem, ampak storili smo vse, kar smo lahko. Hvala lepa. Gospa Ferrara je trenutno pročevalka v senci prijavde. Hvala, gospod predsednik. To je prvo poročilo, pri katerem sem poročevalka v senci. Hvala lepa Cecilii Vikstrom in vsem ostalim kolegicam in kolegom. Sama sem seveda pripravljena sodelovati z vami. Zagotovo bi morali prednostno obravnavati zaščito mladoletnika, najboljši interes mladoletnika tudi sodišče v svoji sodbi zapisalo, da bi se morali izogniti premeščanju otrok, predvsem pa, da je treba zagotoviti ustrezne standarde za sprejem, ki bi jih sprejele vse države članice. Tako da je to zagotovo smer, v katero se moramo podati in upam, da bomo lahko dobro sodelovali in zagotovili ustrezne standarde, ko gre za sprejem. Hvala. Hvala lepa še trije. Ste se prijavili, prosim, da ste čim krajši. Gospa Koraca Bild. Hvala, predsednik. Tudi sama pozdravljam predlog komisije. Podpiram usmeritev poročevalke Cecilije Wikström. Bila sem poročevalka v Senci za skupino ELS pri poročilu o mladoletnikih brez spremstva. Takrat smo zahtevali, da se prekine ta nemogoč vrtiljak, ki povzroča otrokom stres in travmo otroci pridejo brez spremstva v unijo. Na švedskem sem se srečala s številnimi otroki, ki so rekli, da niso razumeli, zakaj so jih pošiljali sem in tja, zakaj so jih vsake toliko pridržali, pa jim, nikoli pa jim niso povedali, zakaj to počnejo in kakšen je sploh postopek. Upam, da bomo sodbo sodišča čim hitreje prenesli v zakonodajo, zato da se odpravijo nejasnosti in dvoumnosti v tem postopku. Otrok je v prvi vrsti otrok in šele potem priseljenec. Pozdravljam tudi izmenjavo informacij med državami članicami v smislu, kdo je odgovoren. Na tak način bomo lažje preprečili zlorabe. Bi pa gospod predsednik na hitro omenila še to, da smo želeli, da se vzpostavi skupina za otroke. Vprašanje mladoletnikov brez spremstva je pomembno, zlasti v luči tragedije, ki se dogaja na zunanjih mejah na švedskem smo samo letos sprejeli 4000 otrok iz Sirije, Iraka in tako naprej. Številke se še povečujejo. Upam, da bodo kolegi podprli predlog, da se vzpostavi ta skupina. Hvala lepa, gospa Winberg. Hvala lepa. Sama bi rada povedala samo to, da je Švedska lani sprejela skoraj da 4000 mladoletnikov brez spremstva. Mi smo država, ki je sprejela največje število teh otrok. 31 odstotkov vseh otrok brez spremstva, ki pridejo v Evropo, konča pri nas. Čeprav smo mi čisto na severu Evrope, to pomeni, da preden otrok pride na švedsko ozemlje, prečka vsaj pet evropskih držav. Mislim, da bomo s tem predlogom samo še dodatno okrepili nezanimanje držav, ki jih to vprašanje ne zanima. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bi vse države prevzeti odgovornost, ne pa, da Švedska, Nemčija in Združeno kraljestvo prevzemajo vso odgovornost in breme. Zdi se mi, da bi morali otroke zavarovati, predvsem pa treba okrepiti nadzor na šengenskih mejah. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Prihajam iz Nizozemske. Tudi pri nas sprejmemo veliko prošen, številnim odobrimo. Nizozemska bi zaradi te uredbe verjetno bila najbolj prizadeta. Posamezniki naj bi vložili prošnjo v prvi državi, v katero pridejo, ampak pogosto prepotujejo več evropskih držav, preden v določeni državi vložijo prošnjo. To bo vse skupaj imelo velik vpliv in posledice tudi na švedskem. Kajti na švedskem oziroma na nizozemskem menijo, da smo država, kjer je enostavno vložiti takšno prošnjo. Hvala lepa, ker ste bili kratki. Gospod Di Blasi iz italijanskega predsedstva bi lahko bili kratki nedrnati, prosim. Absolutamente. Seveda, zelo kratek bom. Hvala lepa, predsednik. Sam bi rad podaril zgolj to, da je to vprašanje prednostnega pomena za italijansko predsedstvo. Mi bomo tesno sodelovali tudi s parlamentom. Želimo si, da bi se stvari čim hitreje zaključile. Radi bi zaščitili mladoletnike. Za naše predsedstvo je to pomembna prednostna naloga. Upam, da bomo še v času našega predsedovanja sprožili trialoge. Zaenkrat vam obljub s tem v zvezi ne moremo dati, ker še vedno čakamo na odzive držav članic na predlog komisije v prihodnjih mesecih se bomo zagotovo še ukvarjali s tem, lahko pa računate na sodelovanje z naše strani, mi temu vprašanju poveč. posvečamo veliko pozornosti. Hvala. Um, Cecilia, kako... Cecilia, morda kratek zaključek s tvoje strani. Deset sekund. Zelo vesela sem, da imam take poročevalce v senci, kot jih imam v ekipi in vesela sem, da so poročevalci v senci izrazili stališča svojih strank. Timothy, Ocenjevanje starosti je opredeljeno v direktivi o azilnih postopkih, to vemo. Ampak to ni povezano z novo spremembo Dublinske uredbe. Tako da, kolegice in kolegi, bodimo nekoliko bolj umirjeni. Glejmo na celotno zadevo kot na tehnično vprašanje. Gre za spremembo Dublinske uredbe skladno s sodbo sodišča. Hvala lepa, se že veselim sodelovanja z vsemi. Hvala lepa. Cecilija, saj si ti povzela stvari, tako da jih meni ni treba. Poleg tega si to storila, ne da bi te jaz za to prosil. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, hvala lepa, hvala lepa vsem. Še par informacij glede prihodnega tedna. Najprej. Šesti oktober zaslišanje komisarjev oziroma kandidatov za komisarje v pristojnosti Libe so 29. septembra od pol sedmih do pol desetih zvečer. Gospod Oettinger, skupno zaslišanje z ITRE, KULT in LIBE. V torek 30. septembra od pol dveh do pol petih popovdne. Kolega Avramopoulos, tu smo izključno mi pristojni. 1. oktobra od pol dveh do pol petih popovdne Vera Jurova, skupno zaslišanje z Libe Imko Jurin Fa v ponedeljek 6. oktobra. pol sedmih do pol desetih zvečer ANSIP, IMKO zaslišanje, mi smo pridruženi odbor. 7. oktober od 9. do 12. gospod Timmermans. oziroma ni ob devetih, zaslišanje bo popovdne. Najprej bi morali imeti Juri Avkolibe skupno zaslišanje, konferenca predsednikov pa se je odločila, da bo šlo za zaslišanje odprte konference predsednikov. Kako bo se skupaj potekalo, pa še ni določeno, se še pogovarjajo o tem. Ne vem, kaj to pomeni. Libe bo prisotna tudi na tem zaslišanju. To so torej zaslišanja za prihodnje tedne. Hvala lepa za prisotnost in prispevke danes zapodne. Deset minutni odmor, potem koordinator.